So, guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als nächster Punkt zur Tagesordnung. Dragi kolegi in kolegice, naslednja točka na dnevnem redu je izjava komisije o razvojni pomoči EU za Eritrejo, zlasti v zvezi z dokumentiranimi kršitvami človekovih pravic. Besedo kar predajam komisarju Mimici, izvolite. Honorable members, Hvala, predsedujoči. Eh, spoštovani člani in članice, pozdravljam priložnost, da razpravljamo o razvojni pomoči Eritreji glede na človekove pravice, ki so kršene v tej državi. Spoštovanje človekovih pravic je temelj evropske zunanje politike. In eh, zato je to vedno povezano z našimi dialogi s partnerji povsod po svetu, vključno z Eritrejo. V tem eh, dialogu pa tudi javno smo izrazili skrbi, da Eritreja še naprej krši svoje obveznosti in ne spoštuje temeljnih človekovih pravic. Pozvali smo konkretnemu ukrepanju, naprimer eh, izpust eh, beguncev oziroma izpust zapornikov, ki so 2001 zaprti brez kakršnih koli informacij. Evropska unija je te stvari sprožila tudi na mednarodnih forumih, naprimer eh, na seji Sveta za človekove pravice Združenih narodov, ko smo Eritrejo pozvali.